postopkovno vprašanje. Najlepša hvala. Rad bi omenil nekaj resnih dogodkov v Franciji, ki se tiče pravne države. bivši predsedniki, ministri, odvetniki so podvrženi prisluškovanju in 500 odvetnikov je mnenja, da gre tukaj za kršenje temeljnih soboščin. Ministrstvo za pravosodje je vse zanikal. V sedmem členu listine o temeljnih pravicah piše, da ima vsakdo pravico do zasebnega življenja in zasebnosti v družinskem življenju. Sedaj eh, razpravljamo o prisluškovanjih in vohunjenju NSA-ja in zanima me, kaj bomo storili v primeru takšnih dogodkov v Franciji. Vielen Dank, Herr Odi. Ich werde den Präsidenten... Najlepša hvala. To bom predal konferenci predsednikov. Sedaj gremo na glasovanje. Začenjamo z poročilom gospoda Zale. Imamo po imensko glasovanje. Izvolite. Ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto.